Dnevni red je že objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Vam, gospa komisarka, eh, vašim sodelovcem, obema še preostalima kolegicama, našim strokovnim sodelovcem in vsem tolmačem želim prijeten večer in noč polno počitka. Hvala lepa.